uslužbencev za zvezo, uradnikov za priseljevanje. Poročevalec ima kot prvi besedo. Gospa predsedojoča, gospa komisarka, najprej naj se zahvaljujem kolegoma Aguilarju in komisu, ki sta mi pomagala pri poročilu. Svet in komisijo bi upozoril na terminologijo, ki se uporablja. Mislim, da bi bilo bolje, če bi govorili o zakoniti tem priseljevanju. Doslej smo govorili o nezakonitem. V nekaterih eh, državah je tako, da je vstop eh, kaznivo dejanje, v drugih to ni tako, v mnogih državah eh, je tako, da je nezakoniti vstop ali pa bivanje ni kaznivo dejanje. To se pravi, da ne smemo kriminalizirati teh dejavnosti. Poročilo zato predvideva spremembo terminologije in spremembo terminologije težišča, tako da dobimo bolj jasno opredelitev priseljevanja. Ker zadeva mrežo je bila vzpostavljena 2004, predvideno je, da so ti uradniki, predstavniki države članice, ki se pošiljajo v tuje države, zato da bi vzpostavljali stike z organi v drugi državi in s tem prispevali k boju proti nezakonitemu priseljevanju, vračanju nezakonitih priseljencev in upravljanje samega priseljevanja. Gre za podaljšanje ustrezne direktive, vzpostavljen je bila tudi, vzpostavljen je bil tudi Frontex, ki naj bi koordiniral delo med državami članicami pri upravljanju zunanjimi mejami in pomagati državam članicam pri varovanju zunanjih meja, pri oceni tveganja, pri preiskavah, pri nadzoru zunanjih meja. Pomagati torej vse državam članicam, kadarkoli potrebuje operativno pomoč ali pa tehnično pomoč na zunanjih mejah in ustrezno podporo pri tem. Jasno je da je pomembna naloga Frontexa, da bi lahko pomembno nalogo Frontexa bolj učinkovito upravljali, če bi upoštevali tudi izkušnje iz te mreže. Evropska agencija na tem področju nima predstavnikov zunaj teritorija. Uredba, ki jo je treba spremeniti, je namenjena izkoriščanju oziroma uporabi izkušenj tih uradnikov za zveze. To v prvotni uredbi ni bilo predvideno. Spremenjen predlog eh, tudi predvideva, da uporabljamo informacije preko interneta, tukaj imamo varne povezave, ki omogočajo varno komuniciranje med eh, uradi držav članic. zato da bi ukrepili ta, to mrežo in spostavili mehanizme poročanja. ter ukrepanja. 63 in 66 člen izbonske pogodbe to predvidevate, s tem bi zaključil, gospa eh, predsedojoča. Eh, kasneje, ko se bom še enkrat oglasil, pa bom povedal še nekaj k tej temi. Hvala lepa za komisijo, gospa komisarka Malmström. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se odboru Libe na splošno, še posebej poročevalcu gospodu Demeri in tudi poročevalcu Senci za to poročilo. Na vsak način pozdravljam tudi soglasje z svetom. To bo omogočilo eh, tesnejše sodelovanje med Frontexom in mrežo uradnikov za zvezo za priseljevanje in omogočil izmenjavo preko varne IT povezave in platforme o dejavnostih te mreže. S premembami, ki jih je predlagal parlament, bo uporabljen tudi pristop na osnovi spoštovanja človekovih pravic, eh, sploh tistih, eh, ki se zakonito priseljujejo tret, iz tretjih držav. Devetinsedemdeseti člen eh, pogodbe govori sicer o nezakonitem priseljevanju, mislim pa, da bi morali govoriti o neustreznem priseljevanju. Program, o nedovoljenem. Mreža uradnikov za Zvezo za priseljevanje bo prilagojena eh, tako, da bi bolje razumeli razloge za priseljevanje, da bi lahko bolje raziskali ta pojav. Upam, da boste jutri glasovali za spremenjeno uredbo, tako da jo bomo lahko čim prej sprejeli in eh, bomo lahko bolj učinkovito izkoriščali to eh, koristno možnost za sodelovanje. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Hvala lepa. Zdaj pa k govornikom v imenu političnih skupin. Prvi je gospod Koeljo za Evropsko ljudsko stranko za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedojoča, gospa komisarka, dragi kolegi. V parlamentu smo vedno pozdravljali predloge, ki se nameravajo ustrezno izzivati na nezakonito in nedovoljeno priseljevanje V tem smislu je kolega Dijas Demera pripravil ustrezne predloge sprememb za uredbo, ki jo spreminjamo v zvezi z mrežo radnikov za zvezo za priseljevanje. Po ustanovici te mreže je bil spostavljen tudi Frontex. Države članice so, oziroma 34 držav sodeluje v tej mreži, zato je treba spostaviti ustrezno platformo za izmenjavo informacij in za preprečevanje nezakonitega priseljevanja in omogočanje zakonitega priseljevanja. Tukaj potrebujemo ustrezno sodelovanje. Delovati moramo na osnovi informacij iz te mreže, kar bo zmanjšalo tveganje in izboljšalo sodelovanje med eh, uradniki, med državim članicami in tretjimi državami. Informacije se lahko posredujejo preko varne internetne povezave, do katerih imajo dostop organi, ki so pristojni za priseljevanje. Mogoče izmenjevati tudi informacije o nadzoru nad zunanjimi mejami. Gospod Jazdemera, to je odlično poročilo, ne samo glede na kakovost in na vašo prizadevnost pri pripravi tega poročila. Je tudi zelo pomembno poročilo in moramo dobiti čim prej eh, soglasje v prvem branju, če bo mogoče za socialiste in demokrate. Zdaj Klod Morajc za eno minuto. Hvala, gospa predsedujoča. Tukaj govorim v imenu gospe Guillon, ki je poročevalka v Senci. Zahvalil bi se gospodu Diasu de Meri za poročilo, ki je na svoj način sodelov, odlično sodeloval z poročevalci v Senci. Predlog komisije se je osredotočil na tehnične spremembe uredbe. To poročilo parlamenta pa se bolj osredotoča na dejavnost mreže uradnikov za zvezo za priseljevanje. Nujno potrebno je tudi zaradi transparentnosti in zaradi boljše izmenjave informacije z Evropskim parlamentom, po eni strani in po drugi strani eh, sodelovanje z ONHCR-jem in ostalimi, ki se ukvarjajo z to temo, da moramo vključiti ustrezni pristop, eh, ki temelji tudi na spoštovanju človekovih pravic, kar je omenila tudi gospa komisarka. čeprav bi lahko postavljanje takšnih uradnikov v tretjih državah eh, pomenilo zaskrbljenost tretjih držav glede varovanja pravic državljanom, vendar je treba za to zagotoviti ustrezno transparentnost. Kar pa zadeva terminološko vprašanje, našli smo zadovoljiv kompromis eh, za neskončno razpravo. Še enkrat bi se zahvalil gospodu Diazu Demeri za njegovo poročilo, ki ga podpiramo.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 Uspelo mu je ustvariti vzdušje, v katerem smo lahko odkrito razpravljali o kompleksnih problemih in našli smo tudi kompromise, s katerimi smo popolnoma zadovoljni. Kot predstavnik skupine liberalcev in demokratov želim povedati, da je rezultat tako dober, da uh, tudi ustrezno obravnava temo, človekovih pravic in mi lahko sedaj zagotovimo človekoljuben, korekten pristop eh, in po drugi strani bomo lahko tudi izboljšali sodelovanje med eh, uradniki za zvezo in eh, zaposlenimi pri Frontexu, in eh, lahko bodo pridobili še večje znanje, ki bo koristilo vsem tistim, ki skrbijo za področje priseljevanja. Učinkovito upravljanje priseljevanja je potrebno, kajti priseljevanje se krepi in se bo še bolj v prihodnosti. Hvala. Se pravi, če imeli ste dve minuti, ampak imeli smo težave, tudi tehnične težave. Upam, da ste lahko povedali vse, kar ste želeli povedati, drugače bi imeli še nekaj sekund na voljo. Hvala lepa za eno minuto, gospa Keller, za zelene in svobodno Evropsko alijanco. Hvala lepa, zahvaljujem se tudi poročevalcu Diaz Vodemeri za odlično delo. Mežo uradnikov za zvezo za priseljevanje ni samo namenjena eh, lažjej deportaciji zakonitih priseljencev, mora biti nekaj drugega, mora biti namenjena tudi zaščiti az, prosilcev za azil in beguncem. Veseli me, da smo lahko vključili eh, večkratno omembo človekovih pravic in eh, poročanje o človekovih pravic. To je bil vidik, ki ga ni bilo v eh, izhodišnjem predlogu. Veseli me, da smo lahko večjo vlogo dali Evropskemu parlamentu saj je to edini neposredno izvoljen organ na evropski ravni, ki ima večje pristojnosti po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe, če tudi se vsi tega ne zavedajo. Eh, zahvaljujem se vam za odlično delo in veseli nas, da smo lahko dobili kompromis, ki ste ga izpogajali. Hvala lepa še enkrat. Hvala lepa za konfederalno skupino Združene levice, gospod Tavareš, minuto. Hvala lepa. Zahvaljujem se kolegu Diazo Demeri za odlično upravljeno delo. To je že marsikdo povedal. Delo je potekalo v vaš čas pozitivno. Govorili smo tudi o nedovoljenem ali pa nezakonitem priseljevanju. Njo tukaj je bil poročevalec zelo konstruktivn in eh, dinamičen. Eh, stališče sveta nam tukaj ni veliko pomagalo, zato smo potrebovali neko bolj jasno definicijo in tehnično bolj ustrezno. Eh, tako da vključimo nedovoljene prisvajanje tiste, ki nimajo urejenih dokumentov. Pogosto imamo reprezentativne odzive na priseljevanje in s tem sodelovanjem lahko to odpravimo. Imamo Frontex, imamo Schengen in mrežo radnikov za zveze. Uredba, ki je ureja njihovo delovanje, bo zdaj spremenjena. Levica v parlamentu, pa tudi nekateri iz desnici, so ugotovili, da je represivna priseljenska politika neostrezna. Treba je upoštevati tudi položaj zakonitih priseljencev in jih vključiti bolj konstruktivno. Poročilo gospoda Diaz-Demere je eh, korak v pravo smer in zato to podpiram. V prvem branju želimo doseči kompromis z svetom in mogoče bi lahko dosegli še več, ampak veseli me, da smo to tudi dosegli. Se za Evropo svobode in demokracije, gospod Natal, za minuto in pol. Gospa predsedujoča. Ena od značilnosti sovrednih držav je, da lahko nadzoruje, kdo prihaja ali ne prihaja v njihovo državo. Mnoge države članice so prepustile to vlogo brezobličnim uradnikom v Bruslju in to se nam je tudi ustrezno obrestovalo. Nima več ustreznega nadzora, zato se v naših državah znižujejo plače in ljudje izgubljajo delo. Mreža uradnikov za zvezdo za priseljevanje pa ne bo preprečila tega delovanja. Imamo razli dvo, različne politike priseljevanja, torej če ima, prihajate iz Nove Zelandije, Avstralije ali ka, kamorkoli, imamo neko maksimalno mejo. E, če pa gre za ljudi iz Latvije in drugih držav članic, pa lahko prihajajo neomejeno in to je narobe. Kaj se zgodi, če država kot Romunija daje državljanstvo na 100 tisoče nezakonitim priseljencem. To je norčevanje iz celotnega sistema. V Veliki Britaniji želimo nadzor nad našimi mejami, ne želim si, da to prevzemajo neki uradniki, brezimni uradniki. To ne bi bilo potrebno, če bi imela vsaka država članica eh, še vedno pristojnost eh, nadzorovati, kdo prihaja ali ne prihaja v njeno državo. Zaradi tega sem proti temu predlogu. Hvala lepa. Imamo vprašanje gospe Morvaj. Gospa Morvaj ima vprašanje, boste odgovorili na to vprašanje? Izvolite. Hvala lepa. Poslanec iz Velike Britanije je govoril o tem, kakšne težave imajo delojemalci v Britaniji. Velike Britanije zaradi priseljevanja v to državo. Sama prihajam iz eh, Mačarske. Z Mačarske mnogi morajo se odseliti v družbeno kraljestvo, gre za zdravnike, medicinske sestre, za kvalificirano delovno silo, ki zapušča Mačarsko in odhaja v družbeno kraljestvo, zaradi tega, ker na Mačarskem zasluži premalo. Ti ljudje so študirali na Mačarskem in so izjemno dobro kvalificirani. Moje vprašanje je za to. E, potekel je čas za uh, vprašanje, odgovor 30 sekund. Če gre za zdravnike, zobozdravnike in podobno, če takšne ljudje želijo prihajati v Združeno kraljestvo in mi potrebujemo njihove kvalifikacije, potem naj pridejo. Ampak zdaj smo v situaciji, ko je naš e, trg prenasičen, ne moremo nadzorovati, kdo iz Evropske unije bo prihajal k nam ali ne. In to je v temelju narobe. Naj vam dam primer. Voznik taksija, ki jim je pripeljal, je zidar, eh, ki je prišel eh, iz Polske, zdaj pa vozi taksi. To ne more biti prav. Najlepša hvala. Nadaljevali bomo z našim seznanom govornikom. Neupredeljene za neupredeljene govori gospod Kle za eno minuto in pol. Hvala, gospa predsedojoča. Jasno je, da lahko pričakujete moje podporo, ko gre za preprečevanje nezakonitega priseljevanja in izboljšanje učinkovitosti Frontexa. To je vsekakor dobrodošlo. Pa vendar ne upozorim na to, da ne moremo pozdraviti novih birokratskih procesov, ki se uvajajo. Ne smemo pozabiti, da na celoto. Gre za rešitev velikega političnega problema, za kar potrebujemo politično voljo. Še vedno imamo države članice, kot je naprimer Belgija, ki iz političnih ideoloških eh, razlogov odobrava priseljevanje in upa, da jih bo, bo nezakonite priseljence nekega dne prenesla v zakonit eh, položaj. In lahko imamo še toliko uradnikov v Frontexu in Frontex lahko še tako učinkovito dela, če bomo imeli take države članice, potem bomo imeli še vedno probleme. In kar me nekoliko jezi v tem poročilu je, da ne bomo govorili več o nezakonitem priseljevanju, ampak o neregularnem ali nedovoljenem priseljevanju. Pravzaprav ne razumem. Uh, te terminološke razlike. Se ne moremo problema rešiti s tem, da spremenimo besedo. Zavedati se moramo, da gre za ne, nezakonito priseljevanje. Nadaljujemo z govorniki, naslednji papa Nikolao za dve minuti. Ali pa gospa predsedujoča. Skoraj vsi smo čestitali poročevalcu za njegovo poročilo. Vsak je delal kot poročevalec senci pri tej temi, ve, eh, kakšen odličen rezultat smo dosegli in na vsem tudi osebno čestitam. Današnja razprava je izjemno pomembna, se kaže, da na evropski ravni naša prizadevanja za upravljanje z tokovi priseljevanja nezakonitega in zakonitega prinaša solidarnost med državami članicami. Vse instrumente, ki jih imamo na voljo, poskušamo čim bolj učinkovito uporabiti. Spostavili smo mrežo radnikov za Zvezo za priseljevanje, več kot 30 držav sodeluje v tej mreži, tako da zbiramo koristne informacije. Spostavili smo Frontex, agencijo za azil, govorimo o sporazumih in ponovnem sprijemu in vsako leto poskušamo izboljšati situacijo. Zdaj smo prišli do točke, ko lahko začnemo kombinirati vse te instrumente, ki jih imam na volje in ugotoviti, kako lahko Frontex sodeluje z drugimi agencijami za uporabo vseh orodij, ki jih imamo na voljo. Potrebujemo večjo koordinacijo in nadaljevati moramo še bolj učinkovito. Še vedno nismo dosegli zadovoljstva ljivih rezultatov. Če pogledamo v Grčijo, imamo 90 odstotkov nezakonitega priseljevanja v Evropsko unijo. To se pravi, da je tam veliko dela. Ampak imamo tudi veliko priložnosti. Lahko naredimo korake naprej, lahko smo tudi optimistični, kolikor se da. Instrumenti so tukaj in s težnejšim sodelovanjem in solidarnostjo bomo lahko tudi izboljšali naše delovanje gospa komisarka, ne dvomim, da bom podprli vsak ukrep komisije in pobudo v tej smeri. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Mülcer, za eno minuto kot naslednji. Hvala, gospa predsedujoča. Uradniki Frontexa zelo veliko upravijo v operativnem delu med državami članicami in tretjimi državami pri boju proti nezakonitemu priseljevanju mor, proti temu se moramo boriti še posebej v transitnih eh, državah. Zato je takšna mreža in sodelovanje z Frontexom učinkovit ukrep eh, pri preprečevanju negativnih posledic nezakonitega priseljevanja. Treba je ocene, ki jih opravijo uradniki, čim prej dati na voljo tudi uradnikom Frontexa. Pri vprašanju priseljevanja potrebujemo tesnejše sodelovanje med vsemi akterji, pristojnosti Frontexa, po mojem mnenju, morajo, se morajo ukrepiti v sodelovanje med državami članicami, tako da bi lahko zagotovili čim boljši nadzor na naših zunanjih mehah. Hvala lepa. Catch the Eye, kot prvi govornik v okviru tega postopka je gospod Simon Busutil. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kot poročevalec glede Frontexa naj povem, da sem zelo zadovoljen z razvojem dogodkom pri pripravi sprememb eh, uredbe, saj je to korak k krepitvi delovanja Frontexa, moje poročilo o Frontexu in potrebnih spremembah eh, v mandatu Frontexa sem eh, ta mesec že predstavil. In kmalo bo potekel rok za vložitev sprememb. Upam, da bomo bo januarja in februarja odbor Libe lahko sprejel predloge sprememb k poročilo Frontex in da bomo lahko to vložili vključili v naše delo in bomo nadaljevali z procesom ter ga čim prej zaključili. Uradniki za zvezo nam bodo pomagali pri posredovanju informacij Frontexu. Hvala lepa, gospod Kosek od naslednji. Gospod Rosi. Hvala lepa, predsedujoča. To poročilo bi lahko bilo deležno pozitivnega glasu. To, da prišlo je do določenih sprememb, so predlogi sprememb, ki po mojem mnenju eh, so ne, eh, nepotrebni. Zamenjali smo besedo nezakoniti za nedovoljeni, kot da bi se bali povedati stvari tako, kot dejansko so. Pozitivna platva je tista, ki predvideva spostavitev mreže eh, povezovalnih uradnikov, ki bodo delovali pri konzularnih predstavništvih z nalogo, da preprečujejo nezakonito priseljevanje in da spodbujejo vračanje v domovino nezakonitih priseljencev. Poleg tega, da bomo lahko izmenjevali informacije o nezakonitih eh, migracijskih tokovih med veleposlaništvi in drugimi predstavništvi, to je lahko koristno za to, da se borimo proti delovanju kriminalnih omrežij. Preveč eh, žrtev je prišlo v zadnjih letih. Moramo se boriti proti trgovini z belim blagom in to je izjiv, v katerem moramo zmagati. Najlepša hvala gospod Obermajer. Hvala, gospa predsedujoča države članice. Odpošiljajo uradnike za zvezo za priseljevanje v tretje države, zato da bi se borili proti nezakonitemu priseljevanju skupaj z uradniki teh držav. Zato potrebujemo tudi sodelovanje z Frontexom, potrebujemo strezno izmenjavo informacij, najboljših praks, in praks ter prepričevanje podvojevanja za zagotavljanje bolj učinkovitega nadzora meja. Zaradi tega, sploh zaradi tega, ker Frontex nima uradnikov v tretjih državah. Namen je tudi sklepanje eh, sporazumov o vračanju in ponovnem sprejemu. Sploh na afriškem eh, kontinentu imamo veliki kaos pri eh, vračanju ljudi in ponovnem sprejemu v teh državah. Države so tukaj zelo toge in to negativno vpliva na vse države članice.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 saj bi to olajšalo priseljevanje. To bi pomenilo še en korak v smeri centralizacije v Evropi. To bi pripravljalo tudi do ukrepov, ki, ki so za nas nespremljivi. Prav tako ne moremo eh, sprejeti terminologije, spremembe terminologije iz nezakonitega predsedelovanja k nedovoljenemu priseljevanju. tega imamo že dovolj in če boste to sprejeli, bo to karikatura Evropskega parlamenta, eh, ki se odraža v tem parlamentu. Hvala lepa, gospod Bronc. Uh, Spremembe uredbe omogočajo izboljšanje izmenjav informacije za upravljanje z zakonitim, zakonitim priseljevanjem. Jaz ne želim tega upravljati, ampak želim preprečiti naša kultura izpostavljenost drugih kultur naši kulturi bo pripeljala do velikih sprememb, če ne v prvi pa drugi ali tretji generaciji. S tem bomo izgubili posebne kulture, izjemne kulture. E, prinesli bomo tretji svet v Evropo in to ne samo začasno, ampak zavedno. To počnemo že zadnjih 60 leti. Hvala. Zadnja gospa Morvaj. Selőtársaim, itt lenne az ideje annak, hogy a bevá... Dragi kollégice in kollégi, čas eh, bi bil, da se posvetimo razlogom za priseljevanje. In tukaj bi uvedla pravico vsakega, da lahko dostojno živi v domovini. To velja tudi za države članice drugega razreda. Vse, vsi ljudje bi lahko in morali imeti pravico dobro živeti tam, odkudar prihajajo. Na mačarskem je naprimer se sesul zdravstveni sistem, zato ker so mačarski zdravniki, medicinske sestre množično odhajali kot gospodarski begunci iz svoje države priseljujejo se potem v Združeno kraljestvo in druge države članice. Treba je tukaj ukrepati in preprečiti ta razvoj, naprimer tako, da bodo ti ljudje tudi doma lahko dostojno živeli. Zdaj pa nazaj k Evropski komisiji. Gospa komisarka, izvolite. Hvala lepa tudi če razprava ni pokazala tega, mislim, gospod Dias de Mera, da a, ste deležni široke podpore za vaše poročilo. Želim vam čestitati za to, kaj ti to kaže, da ste opravili zelo pomembno delo. Želim tudi ponoviti um, moje veselje, da ste dejansko okrepili ničkoliko vidikov s pomočjo tudi predlogu spremembe. Vi ste izpostavili predvsem vidik človekovih pravic in a, dejansko moramo upoštevati to, ko eh, se nanašamo na eno državo oziroma na določeno regijo, predvsem eh, kar zadeva eh, tudi zakonito priseljevanje, kajti vemo, da obstaja zelo tesna povezava med razmerami človekovih pravic in pa količino migrantov oziroma prosilcev za azil. To je ključni vidik. To je tudi naloga urada za azil, sicer da zbira te informacije o izvornih državah, o prehodnih državah, kar zadeva prosilce azila in njihova funkcija je to, da ohranjajo eh, stike tudi s pomočjo uradnikov za zvevo, zato da se borimo bolje proti nezakonitemu priseljevanju, ampak tudi zato, da imamo podatke o eh, človekovih pravicah v državah eh, gostiteljicah. Pa čeprav to ne spada ravno med njihove pristojnosti, vsekakor moram reči, da ste zelo izboljšali vaše besedilo in zato bomo z, priča, z nestrpnostjo pričakovali glasovanje, ki bo potekalo jutri in rezultat vašega poročila. Hvala lepa, gospod komisarka. Zdaj se vračamo nazaj na poročevalca, gospod Diaz de Mera. Še enkrat imate za dve, minuto, dve minuti besedo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa, zahvaljujem se tudi gospe komisarki za njene besede in eh, seveda tudi za njena prizadevanja. Naj povdarim še enkrat. Eh, svojo pohvalo za eh, način, kako vodi svoj resor. Danes smo našteli 18 prispevkov k razpravi. Večinske skupine so izrazile svojo podporo temu poročilu in torej lahko samo še enkrat ponovim z, velikim, z veliko deležbo, z veliko vključitvijo in angažiranostjo eh, svoje veselje, kajti vsi ste aktivno sodelovali, tako da ste izboljšali tudi določene vsebinske vidike, ki so zdaj vključeni v besedilo. Konkretno tukaj mislim na poglavje o človekovih pravicah, mislim na uh, urad za podporo azilu in na ulogo visokega uh, komisarja Združenih narodov za uh, begunce. V tako širokem kontekstu, kot je ta parlament, seveda ni nujno, da se vsi strinjamo. In torej, Seveda, to um, angaž, angažma, ki so ga izrazili vsi, zato da bi prišli do čim širšega kompromisa, je še toliko pomembnejši. Uh, Nedvomno, drage kolegice in kolegi, s stališča, s sred, desno-sredinskega stališča in stališča krščanskega demokrata, jaz se eh, izražam odločno v eh, prid pridevniku nedovoljeni in prepovedujem oziroma želim prepovedati, ker se mi zdi semantično, ampak tudi etično in pravno neustrezno, to je rad bi videl, da bi črtali izraz nezakoniti. Eh, zahvaljujem vsem kolegom za podporo in seveda tudi za njihove prispevke, tudi ko so izrazili nesoglasje. Hvala. Najlepša hvala. S tem smo končali razpravo, glasovali bomo jutri. Eh, drage kolegice in kolegi, naslednja točka na dnevnem redu je poročilo gospe.